told me about that. Give him we regard. have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. Kolegice in kolegi, sedaj pa razlage glasovanja. No, bom nadaljeval v svojem maternem jeziku z korist našim tolmačem. Prvo poročilo, pri katerem so obrazložitve, je poročilo ki niči procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdoženi v kazenskem postopku. Prva govornica za eno minuto je gospa Morvaj. Excuse me, Mr. Chair, at this point... Oprostite, gospod predsedujoči, mislim, da trenutno še ne morem govoriti. Vi ne poslušate, ker se pogovarjate z nikomer, kolegice in kolegi ne poslušajo. Torej, mislim, da je ponižujoče za državljane Evrope, če tako nadaljujemo. Prosim, torej, počakajte, eh, da se situacija normalizira, da bo lahko. Uh, se dostojno govorilo v tem parlamentu. V tem trenutku je to pač nemogoče. Prosim, povejte eh, poslancem in poslankam, da se gredo pogovarjati izven dvorane eh, in eh, z razlago glasov počakamo, dokler ne zagotovimo dostojnih pogojev. Well, um, gospa morvej sem že čakal nekaj časa eh, lahko naredim to kar ste mi rekli prosim nadaljujte z pogovorom zunaj plenarne dvorane Anneli, Catherine, Sophie iz vaše lastne skupine, prosim, pojdite se pogovarjati izven te dvorane, tako da lahko nadaljujejo drugi z razlago svojih glasov. So, Mislim, da je zdaj že sprejemljivo. Uh, gospa Morvaj, eno minuto imate. Najlepša hvala. Glasovala sem za poročilo gospe Kiniči o procesnih jamstvih za otroke v kazenskem postopku. Obstaja določena odprta vprašanja glede uporabe terminologije v skladu z evropsko eh, zakonodajo je vsakdo pod 18. Eh, letom eh, mladoleten. Eh, v mačarski zakonodaji je nekoliko drugače, ampak na mačarskem eh, imamo tudi možnost preganjati otroke mlajše od 14 let. Vem, kakšna tragedija to pomeni za otroke, ko jih eh, obdolžijo v kazenskem postopku. Sama sem pravnica in nimajo procesnih jamstev in to je dejansko lahko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 Eh, kako direktiva obravnava eh, to zadevo, namreč obseg uporabe, področje uporabe je pre široko, ne pozabimo na zaščito zasebnosti in ta mora biti eh, v pristojnosti samih držav članic. Pogosto poteka razprava o otrokih, ki zagrešijo kaznivo dejanje in kako jih je treba obravnavati. In še druga stvar, Eh, parlament je eh, povišal eh, starostno mejo za otroke na 21 let, moramo držati se predloga komisije in to je 18 let. Jetzt Andres Mamikins. Hvala gospod Pospešil, zdaj pa gospod Mamikins. Izdajajo od neoficialnim statistikam datijem Evropske unije če uh, sodimo po statistiki v Evropski uniji, ugotavljamo, da v mnogih kazenskih zadevah je eh, vključenih milijon otrok. To pa je 12 odstotkov vseh, ki so obdolženi kazenskega dejanja. Države članice uh, obravnavajo to situacijo na zelo različne načine, ni normativov, ni jasne definicije, kaj je uh, ustrezna obravnava otrok. Mi se zdaj tukaj postavljamo minimum uh, področ, kot področje uporabe, ko gre za otroke. Uh, to se mi zdi zelo koristno in uh, direktiva bo veljala za tiste, ki so že 18 in uh, mlajši od 21. Uh, razširiti moramo to direktivo ali pa eh, pripraviti novo, eh, ki bo eh, vključila tudi otroke mlajše od 14 let. Hvala. Kolegica Gil je omaknila svoje ime, sledi kolegica Makovaj. Najlepše hvala. Več kot milijon otrok je predmet kazenskega pregona vsako leto v okvir po predvidevanjih oziroma ocenah komisije. To je torej 12 odstotkov vseh, ki so vključeni v kazenske postopke kot obdolženi. To je ogromna številka. Pravice otrok ne varujemo dovolj. Dejansko v praksi v kazenskih postopkih je temu tako v mnogih državah članicah. In to pomeni, da eh, preganjamo otroke, ki nimajo zaščite v postopkih zato je zelo pomembno, da postavimo vsaj minimalne standarde, da zaščitimo otroke in jim zagotovimo osnovne eh, pravice in procesna jamstva. Morajo imeti pravico do zagovornika, pravico do tolmača, eh, pravico do eh, zaščite in zagotoviti moramo pošteno sojene in skupne minimalne standarde za otroke pod 18 letom, ki iz katerega koli koli razloga so osumljeni ali pa vključeni v kazenski postopek. Hvala, kolege Henona ne vidim. Aha, vendar, tu ste na drugem mestu, imate besedo za eno minuto. You, Hvala, uh, gospod namestnik predsednika parlamenta. Uh, tukaj govorimo o prasesnih jamstvih za otroke, ki temelijo na um, osnovnih svoboščinah, eh, za katere eh, v določene v listini, za katere eh, so rekli, da ne bodo veljalo za Združeno kraljestvo. In izhod iz te listine o temeljnih svoboščinah in pravicah eh, je predmet razprave tudi v zvezi z eh, prihajajočim referendumom v Združenem kraljestvu, pa vendarle se nič ne spremeni. Tudi eh, svet Evrope se ukvarja za človekovimi pravicami, sedaj si pa tudi Evropska unija lasti pristojnost na vseh področjih in proti temu se moramo postaviti enostavno se moramo umakniti z eh, tega pedestala. Hvala, gospod Polčak, za eno minuto. Za udeljenje slova. Pri... Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči, da ste mi dali besedo. Moram priznati, da sem tukaj težko glasoval, težko sem se odločil. Eh, ne zauzemam se za to, da bi Evropska unija imela pristojnosti na področju kazenskih postopkov, kazenskega prava. Obstajajo pa tudi prednosti, eh, ki eh, vendar eh, prevagajo nad slabimi stranmi tega poročila in na koncu sem glasoval za njega. Gre predvsem za to, da um, zagotovimo enake pogoje za otroke kot za odrasle in da jim damo jamstva na osnovi eh, katerih eh, bodo enako pravno obravnavani v kazanskih postopkih. 21-letna e, meja je, eh, ni najbolj idealna, vendar je podobna tudi v češkem pravu. To poročilo za direktivo sem predlagal, da se zaščitijo otroci v kazenskem postopku. Po devetih trialogih in delu na odboru mislim, da je prišel čas. Se, približno uh, uh, milijon šeststo tisoč otrok v Evropski uniji eh, je vključenih v kazanski postopek in jasno je, da je otroka v celem postopku treba zaščititi in mu zagotoviti pošteno sojenjo. Pa še bolj pomembno je preprečiti eh, povratništvo in hitro na ponovno vključevanje v družbo, to je bistvenega pomena in to je glavni izziv. E, naj e, tudi tukaj obsodim Eh, egipčanske eh, oblasti, ki odlašajo z pomembnim sojenjem obdolženca, ki je v priporu in je še vedno, ko je bil priprt, eh, bil mladoletnik. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Wolf. Najlepša hvala vedno znova imamo postopek, pripravi se direktiva v nekem jeziku, ki se nam zdi na prvi pogled ne samo smiselen, ampak celo sprejemljiv. In če gledamo danes zaščita otrok v kazenskem postopku, se nam zdi smiselna. V Združenem kraljestvu smo se odločili, da ne upoštevamo direktive, um, ki je. Uh, podobnega, podo, s podobno vsebino, ker imamo doma više standarde. Ampak ne gre za to. Gre za to, da bomo 23. Eh, junija imeli v Združenem kraljestvu eh, referendum. Danes govorimo o otrokih, jutri pa bomo glasovali o eh, nekih pravilih, eh, ki, so, eh, na, ki nam niso v korist, ampak tukaj gre za prihodnost. Postavljale se bodo nižja pravila in Združeno kraljestvo bo ostalo v temi in obupu. S tem smo zaključili s poročilom Kiniči, nadaljujemo s poročilom gospoda Garja o smernicah za proračun. Prvi govornik je Javier Benito Zalagam. Ne. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasovali smo o smernicah za proračun za leto 2017, vendar eh, konkretna sredstva je še vedno treba eh, dodeliti in dejansko razprava še ni dokončna. Kljub semu pa predlog proračuna za leto 2017 ni bistveno drugačen od prejšnjih predlogov. Razmišljati moramo o Evropskem uniju uniji in proračunu, ki bo bolje porazdelil sredstva glede na BDP posameznih držav članic. Kmalo naj bi dosegli dogovor eh, o plačevanju za to, da v tretjih državah obdržijo eh, begunce in eh, migrante. Torej, to je že samo po sebi nezakonito in sramotno. Eh, mi imamo ustrezne proračunske vrstice, s katerimi ne, eh, ki jih ne uporabimo za to, da eh, privabimo oziroma sprejmemo begunce in temu se moramo izogniti. Hvala lepa. Za eno minuto gospa Paloma Lopez Bermeho. Hvala za besedo. Glasovala sem proti temu poročilu. Uh, kajti ratificira neoliberalizem eh, v pripravljanju evropskega proračuna. Premalo je demokratskega nadzora nad uporabo sredstev. Ta predlog eh, je okrepil strukture gospodarskega upravljanja mm, in se osredotočil na to, da usiljuje eh, varčevanje, ki eh, degradira eh, socialne pravice v večino evropejcev. Eh, po drugi strani pa se vedno več sredstev namenja za krepitev trgovskih in tržnih mehanizmov, ne pa javnega investiranja, vedno večje zasebnega investiranja in ne ustvarjamo drugačno obliko proizvodnega modela. Podpreti moramo suvereno demokratično odločanje o sredstvih eh, in to na samih državah članicah na različnih področjih. Hvala. For one minute, Dan Hannan. Na eno minuto, Dan Hannan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Hvala. Pred 800 uh, eh, leti uh, v Temsi Eh, so se dogovorili mm, kralj in eh, njegovi podložniki o nečemu, kar je pozneje postal Westminsterski parlament. In že od začetka ni šlo za predstavljanje, ampak eh, zahtevati odgovorno, še zlasti finančno od upraviteljev. Vse ostalo je bilo. Um, postranskega značaja. Bistvo je bilo nadzirati izvršno oblast. In če pogledate naše nacionalne parlamente in ta parlament, ko gre za proračun, mi kot eh, poslanci Evropskega parlamenta stalno zahtevamo več sredstev, več eh, evropskega financiranja in to je popolnoma v nasprotju eh, z namenom, zakaj so ustanovljene nacionalne skupščine oziroma parlamenti. In moram reči, ta proračun ne bo nikoli nič manjši. Hvala, zdaj pa gospod Malkin za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Očitno gre za smernice za proračun in za pridobivanje dodatnih sredstev in tudi za racionalizacijo sredstev, ki prihajajo iz držav članic. Po drugi strani pa je zelo dobro, Glede na horizont oziroma obzorje 2020, Erasmus, plus, pomoč srednje in mali velikim podjetjem in podobno. Torej, na vse, glede na vse to potrebujemo nove scheme za podjetnike in to je glavna prioriteta za proračun Evropske unije. Ravno tako je jasno, da eh, dodatna sredstva za Grčijo v višini 2 milijarde evrov bo v vam pomagalo v boju proti nestabilnosti. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Volj za eno minuto. Ja, hvala. Včeraj smo v Vestminskem parlamentu uh, govorili o nevarnostih za izhod eh, iz Evropske unije za Združeno kraljestvo. Kaj pa eh, tveganje, če ostanemo tukaj ali pa če se nič ne spremeni v Evropski uniji? To poročilo, ki govori o smernosti za proračuno za leto 2017, vključuje stavek, ki pravi, da eh, nekatere države preprečujejo, da bi Evropsko unija dobila več sredstev. Eh, če pa želimo v, ostati v združenem, eh, kot Združeno kraljestvo v Evropski uniji, potem tega ne bomo izglasovali, če ne bomo jasno predstavljeni v Evropski uniji potrebujemo zastopanje za vsakršno obdavčitev. Eh, pri tem govorimo o povečanju proračuna, parlamentarci pa ne moremo narediti čisto ničesar. Hvala za eno to, gospod Polčak. Hvala. Podporil sem to poročilo oziroma te smernice, ker je to zelo pomembno za osnutek proračuna. Evropske unije ne smemo destabilizirati na še enem področju in to je proračunsko področje. Prejšnje luksemburško predsedstvo nam je jasno pokazalo, kako lahko učinkovito zmanjšamo proračun in tudi kako ga lahko sprejmemo. To je bil eden od uspehov luksemburškega predsedstva. In in upam, da predsedstvo in mogoče naslednje slovaško predsedstvo ravno tako uh, uspelo proračun uh, uspešno zaključiti. Bilo bi mi bilo bolj všeč, če bi osnutke pisali bolj fleksibilno in prilagodljivo, eh, kaj ti imamo strateške investicije napetosti v našem okolju in migransko krizo. Vse to je treba poštevati. Hvala. To je bila zadnja obrazložitev v zvezi s poročilom Gajer. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom kolegice Hübner. Medinstitucionalni sporozum o boljši pripravi zakonodaje. Prva govornica je gospa Morvaj. Najlepše hvala. Vzdržala sem se glasovanja pri tem poročilu. Obstajajo pa določeni deli, ki so mi zelo všeč, ki jasno namreč kažejo na pomen subsidijarnosti in sorazmernosti, kako je pomembna vloga, ki jo igrajo nacionalni parlamenti v odnosih med Evropsko unijo in državami članicami. Zakaj mi je to tako všeč in zakaj sem na mačarskem kolegom priporočila, da si preberejo to poročilo? um, čim bolj poglobljeno. Namreč mislim, da je važno naše eh, državljanje vedno znova opomniti na to, kaj pomeni subsidijarnost. Pomeni, da nacionalne eh, države obdržuje eh, svojo suverenost in ne prenesejo vseh svojih pristojnosti na Evropsko unijo in imajo še vedno možnost vplivati na eh, svojo prihodnost. Eh, pri tem ne smemo slepo mišiti. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Pospešin. Ja, hvala, gospod predsedojoči. Glasoval sem za to poročilo, ker se zavedam, da kakovost naše zakonodaje je včasih vprašljiva. Uh, imeli smo reforme, uh, prenos eh, seveda je bil zahtevan eh, v nacionalno zakonodajo tudi na češkem in ugotavljal sem, da smo dosti krat imeli velik, velike težave pri prenosu v nacionalno zakonodajo. Eh, in zaradi tega je toliko pomembneje, da imato, imamo sporazum o pisanju zakonodaje in ne le v tehničnem smislu, ampak tudi v političnem pomenu. Kajti ta če ta parlament in druge inštitucije Evropske unije uh, pripravljajo zakone, ki so slabe kakovosti, bo to gotovo vplivalo na uh, to, kako vidijo naši volilci in državljani Evropsko unijo kot celoto. Potrebujemo močnejšo Evropsko unijo. Prima, Najlepša hvala, gospod Pospešil, gospod Šulca za eno minuto. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, tudi sam sem glasoval za to poročilo, ampak moram povedati, da sem imel vendarle nekaj pomislikov. Stvari sicer gredo v pravo smer, ampak tu ali tam bi si želel več jasnosti in več konkretnih dejstev. E, tudi z vidika MSP-jev e, in malega gospodarstva bi si želel zavezujočega preizkusa za MSP. In eh, po mojem mnenju bi tudi pogajanja med svetom in parlamentom lahko bila nekoliko bolj pregledna. Ampak, če smo čisto iskreni, predlog komisije, kakršen eh, je bil na začetku, je bil dober. Smo ga pa potem v pogajanjih še izboljšali. Skratka, poročilo sem podporil, ampak z določenimi pomisleki. Hvala. Danke, Hvala lepa, kolega Šulce. Gospod Mimikis. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Reguliranje v Evropski uniji mora biti najboljše kakovosti, kajti drugače bo to plivalo na pol milijarde ljudi na tem planetu in eh, to na vseh področjih kulture, izobraževanja in vsega ostalega. Če govorimo o dokumentu samega medinstitucionalnega sporazuma, je upoštevanih veliko elementov povezanih z malimi in srednjimi podjetji. E, večina podjetij v Evropski uniji je malih in srednjih podjetij. Boljše urejanje in poenostavljena regulacija prav tako predstavljata pomembno točko. Večina ljudi v Evropi ne ve, kaj se dogaja v institucijah Evropske unije, zato se moramo približati našim ljudem, našim voljivcem. Na koncu naj še povem, kako zelo pomembno je imeti dobro komunikacijo med parlamentom in komisijo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Makovaj za eno minuto. Hvala lepa. V Evropski uniji imamo zelo veliko pravnih aktov, veliko zakonodaje, mogoče je tega preveč. Vsak eh, poslanec eh, želi nekako uveljaviti svojo voljo. Na splošnih področjih in tudi eh, posebnih področjih. To je torej seznam želja in mnogi evropski državljani sploh ne vedo več, zakaj pri tej zakonodaji gre. Tako da manjka neke natančne vsebine, zato se veselim tega poročila. Potrebujemo namreč eh, kratke, drnate zakonodajne akte, ki bodo natančni, tako da jih bodo evropski državljani razumeli in da ne bo vsak poglabljal svoje priljubljene teme za to zakonodajo. Komisija, svet in parlament eh, se morajo dogovarjati in se pogovarjati tudi z državljani. Javne razprave in posvetovanje so ključnega pomena. Hvala lepa, gospa Makovej. Markus Piper je naslednji za eno minuto. Gut, mikro, no, zdaj je mikrofon vklopljen, upam, da bo delovalo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, podprl sem poročilo Hübner, kajti mala in srednja podjetja so v središču pozornosti in treba je seveda tudi opraviti ustrezno oceno učinkovitosti strani komisije. Želimo si tudi eh, več poročanja o goldplatingu. Želeli smo dati več odgovornosti za oceno komisije, želela več pristojnosti pri umiku zakonodajnih aktov. Sprašujem se, zakaj svet in parlament eh, nista tega podprla, sta to oslabila. Tako da ni mogoče doseči napredka. Napredek je izginil iz tega dokumenta in eh, naša inštitucija je se je izkazala v slabi luči. S tem zapravljamo priložnost, da bi državljani vedeli, kdo je odgovoren za kateri zakonodajni akt, v kateri fazi. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Mark Tarabela je naslednji za eno minuto monsieur le président les trois élus ps predsedujočih eh, tri poslanci ps smo uh, glasovali proti kajti uh, parlament uh, bi morali s parlamentom bi se morali posvetovati tako se strani uh, sveta kot uh, komisije ampak to ni dovolj uh, in to je bistvenega zato menimo da Eh, ta sporazum predstavlja nevarnost, eh, kar zadeva socialno varstvo, varovanje okolje in javno zdravje. In zato po naše ne moremo tega institucionalnega sporazuma sprejeti. Danes je Evropa bolna, zato potrebuje več eh, socialne integracije, potrebuje take zakonodaje, ki bodo spodbujali eh, tudi socialno konsolidacijo. Ta tekst pa ni takšen. Hvala lepa. In zadnji je Steven Wolf. Za eno minuto. Hvala lepa, gospod podpredsednik parlamenta. Boljša zakonodaja, boljša regulacija. Kdo bi lahko bil proti temu? Evropska unija seveda potrebuje boljšo zakonodajo, kajti 40 let evropske zakonodaje je pripeljalo do najniže ravni BDP-ja v Evropski uniji. Evropski, kar zakonodaja vodi v manjšo produktivnost. Prišli smo do brezposelnosti v poprečju 14 odstotkov in 30 odstotkov pri mladih. Kontinent eh, umira zaradi evropske zakonodaje. In če si pogledate to zakonodajo, si morate pogledati, kako se pripravlja ta zakonodaja. V eh, Združenih državah Amerike imate senatorje in kongresnike, ki so izvoljeni, ker jih ljudje želijo v nacionalnih eh, državah. Imamo totalitarne sisteme. Tukaj pa zakonodajo pripravljajo uradniki. Boljša eh, zakonodaja pomeni tudi izboljšanje na področju potapljajoče se ladje. S tem zaključujemo razpravo o medinstitucionalnem sporozumu in prihajamo k predlogom resoluciji povezavi s tobačnim sporozumom z Filipom Morrisom International. Kristina Morva je prva za eno minuto. Hvala lepa. Če si pogledamo to poročilo, ali vsaj naslov, gre tukaj za sporazum z tobačnim koncernom o tobačnih izdelkih. Gre za PMI, Philip Morris International. Če vidimo kratico PMI, se zdi, kot da je to neka kratica iz Evropske unije nek člen evropskih institucij, ampak eh, če vemo, kaj to pomeni, vemo, da gre za Philip Morris International. To gre za ogromen tobačni koncern. In tudi z drugimi takšnimi podjetji naj bi sklepali to vrstne sporazume. V vseh državah, tudi na mačarskem, bi morali pokazati eh, tak sporazum, preden zaključijo šolanje. Če ne razumemo, zakaj naj bi bilo to nesprejemljivo, potem, ko državljani nismo pripravljeni na eh, samostojno življenje, ne bi smeli dobiti eh, mature in vedeti, kaj je korupcija. Hvala lepa, gospod Pospišili, naslednji za eno minuto. Nimam tega francosko. Francosko. francosko. Hvala lepa. Sam sem nekoliko zadržan do tega sporazuma. Dokument, ki ga imam pred seboj, jasno kaže, da je prejšnji sporazum v bistvu podaljšan s tem, kar smo izglasovali danes, kar pomeni, da po eni strani govorimo o zmanjšanju trgovine s eh, ponarejenimi proizvodi Filip Mores, po drugi strani pa se povečuje količina tako imenovanih belih eh, cigaret, se pravi eh, ilegalne trgovine. Nelegalna trgovina se s tem ni zmanjšala in zato je po moje treba najti bolj sistematično rešitev, kot pa so individualni sporazumi s proizvajalci. Očitno je, da s tem ne bomo uničili nelegalnega trga s tobačnimi izdelki v Evropi. Hvala. Hvala kolega Pospišil, zdaj pa eno minuto za gospoda Mamikisa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Latviji, v moji državi, je obseg eh, prometa z nezakonitimi tobačnimi izdelki vsako leto večji. Naša regija sodi med najrevnejše v Evropski uniji. Prebivalci mm, poskušajo nekako preživeti tudi s preprodajo ponarejenih tobačnih izdelkov. In dokler nimajo zakonitega dela, bo tako tudi ostalo. Škoda, da je komisija potrebovala toliko časa za eh, tehnično obdelavo tega problema februarja 2016 je bil dokument eh, objavljen. Pričakovali pa smo, da bo objavljen že maja lansko leto. Gre za nezakonito trgovino z ponarejenimi cigaretami. Potrebujemo ustrezno zakonodajo, ki bo omejila eh, to nezakonito poslovanje. Hvala lepa, gospod Mamikis, gospod Buhner za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Doslej smo imeli pogodbo med Filipom Morrisom in Evropsko unijo. Menim, da se bi morali takšnim sporazumom izogibati, načeloma izogibati. Prvič zato, ker ne sme biti tukaj pretoka denarja. In tudi zato, ker Evropska unija ne bi smela skepati pogodb s posameznimi podjetji, ta mora biti za vse. Tobačna industrija poskuša na različne načine vplivati na politiko. To vidimo tudi v postop, arbitražnih postopkih, ki jih Filip Moris vse bolj izkorišča za izvajanje pritiska na politiko. Prepričan sem, da bi morali to ustaviti. In zato me veseli, da je parlament eh, glasoval tako, kot eh, je in je s tem zaključil, s tem sodelovanjem. Hvala lepa, profesor Buhner. Zdaj pa za eno minuto kolegica Makovaj. Comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează pierderi de peste 10 uh, milioane de euro pe an în Uniunea Europeană. Hvala lepa. 10 milijonov evrov v Evropski enuji se zgubi zaradi tega, ne, eh, zaradi te nelegalne trgovine. Poleg tega se s tem denarjem financira organizirani kriminal, čezmejni organizirani kriminal, In eh, vse to vključuje tudi trgovino z drogami, trgovino z ljudmi in tako naprej. Žal mi je, da je Evropska komisija porabila toliko časa, preden nam je lahko razložila, kakšna je dodana vrednost podpisanega sporazuma z eh, tovarno Philips Morris. Upam, da se to v prihodne ne bo več ponavljalo. Od komisije zahtevam več transparentnosti. Vsi tisti, ki so sedelovali v teh pogajanjih, bi morali Eh, eh, spoštovati eh, tajnost in tisti, ki smo pa želeli ta dokument si od bliže pogledali, pogledati, smo pa morali to narediti za zaprtimi vrati, za več birokratskimi postopki. In žal pa je nelegalna trgovina sedaj še večji problem in potrebujemo več transparentnosti. Erklärungen. Hvala lepa. S tem zaključujemo postopek obrazložitev glasovanja in s tem prekinjam sejo do 15. ure.